Sedaj pa glasovanje. Glasovali bomo o poročilu Grobarči, gre za stalež lososa v Baltskem morju in ribičev, ki izkoriščata stalež. Glasovali bomo po imensko. Am alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Das Dossier ist angenommen. Ich rufe auf sprejeto. Sedaj pa poročilo Lightfried, dodelitev delegiranih poblastil za sprejetje nekaterih ukrepov v zvezi s skupno trgovinsko politiko. Prav tuk, eh, tukaj bomo prav tako glasovali po imensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeto. Sedaj pa poročilo Geleger, ohranjanje ribolovnih virov. Kolega Geleger ima postopkovno vprašanje. Eh, cenil bi, če bi se eh, lahko sedaj eh, sprejeli, da mojo prošnjo za poemensko glasovanje v zvezi z 32 predlogom sprememb in sicer Eh, zato ker bo na ta način jasnejše. Ja, lahko to naredimo. Najprej glasujemo v prvem svežnju, ki bo nadomestil vse ostale kompromise, če bo ti sprejeti. Glasujemo. Vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto.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 Kolega Gallagher, izvolite besedo. Uh, Odbor za ribištvo pravi, da mi kot parlament nimamo druge alternative, kot da zahtevamo sprejemljivo obnašanje na področju eh, kmetijstva in ribištva. In vendarle se je tu povsem spregledalo vlogo eh, parlamenta kot eh, so zakonodajalca v vprašanjih, ki izhajajo iz večletnih načrtov. In to je vendar, vendarle vedno bil steber, steber te ribiške politike za zaščito ribiških teh verov in zagotavljanje teh eh, tudi skupnosti, ki so odvisne od ribištva. Mi smo izvoljeno telo Evropske unije in zato imamo skupno odgovornost glede na to, da smo so zakonodajalci. In eh, potrebno je torej spoštovati pogodbo v tem oziru, kakor tudi državljane Evropske unije. In v menu eh, ribiškega odbora zahtevam, da delujemo tu v skladu skladu s eh, pravilom 177. Eh, in eh, potrebno je zauzeti trdno stališče proti svetu in to vrstnemu ravnanju. To namreč se dogaja že tri leta. Hvala lepa. Es war eine Verschiebung nach Artikel 57 beantragt. Glasovali bomo o odložitvi v skladu z členom 57, kdo je za, kdo je proti, zdržani. Sprejeta zahteva. Sedaj pa poročilo o Patrav Neveš. Ostranjevanje morskih plavuti morskih psov. Gospod Anželili. V primeru, Eh, tu, eh, tu je eh, zavezujoč znak v skladu z direktivo in naš parlament je veliko naredil v tem oziru za varnost na tem področju in ni dobro, da so taki proizvodi obtoku. Hvala. Hvala kolegica Anželini, tudi to je pomembna tema, ampak to ni postopkovno vprašanje. Sedaj bom vsakega prekinil, ki ne bo govoril v zvezi z poslovnikom. Ja. Antinoro. Solo, solo per segnale, presidente. Eh, želel bi samo povedati, predsedujoči, eh, eh, dragi kolegi, da glede predloga spremembe 14 imamo na glasovalnem seznamu eh, znak eh, minus in to je napaka. Hvala lepa, sedaj pa poročilo pa trajo neveš o odstranjevanju plavuti moških psov na krovu plovil. 11 predlogov sprememb smo dobili strani pristojnega odbora, kdo je za? Proti? Die Bitte namentlich abzustimmen wurde zurückgezogen kdo je za teh 11 predlogov sprememb odbora, kdo je proti. Preverili bomo elektronsko. Prosim, glasujte. Amalja, ki štimt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predaš omembe 14, glasujemo poimensko. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9 je brezpredmeten, predlog spremembe 18 glasujemo po imensko. Ja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. S tem so brezpredmetni predloge spremembe 8 in 15 do 17. Glasujemo o predlogu, kot je bil spremenjen. Kdo je za? Proti? Elektronsko bomo preverili. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. Sedaj pa zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa konvencija o civilno-pravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok. Imamo resolucijo odbora za pravne zadeve, najprej ena C odstavek, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava G. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava H. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna zjava J, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Resolucija kot takšna, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa trije predlogi resolucij v zvezi z prihodno svetovno konferenco o mednarodnih telekomunikacijah. Najprej resolucija štirih skupin. Glasujemo o predlogu smembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe dve, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Glasujemo o resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Glasujemo o resoluciji šestih političnih skupin in odbora za okolje. Odstavek 7 v treh delih. Prvi del, kdo je za, drugi, drugi del proti, vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani sprejeto. Odstavek 8 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto. Ostavek 9, osnovno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 v dveh delih, prvih del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 12, predlog nebe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Odstavek 20 v dveh delih. Do za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 21, eh, izvorno besedilo, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 28 v dveh delih. Poimensko glasovanje. Prvi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Prav tako glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi sprejeto. Odstavek 29 v dveh delih. Kdo je za? Prvi del. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 36 po imensko glasovanje. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 37, izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vseeno bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po odstavku 37 predlog spremembe 3 eh, v dveh delih, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 43 besedilo izvorno za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo to preverili, lahko glasujete, gre za ostavek 43. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ostavek 44, prvi del, kdo je za, drugi um, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Ostavek 63 v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Ostavek 66, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po odstavku 73 preložujem 4 za proti vzdržani zavrnjeno. Odstavek 77, predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77, izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Po odstavku 79, predlog spremembe 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. 82, izvorno besedilo glasujemo po imensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 83, prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o resoluciji, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo KOPA o strateških interesih Evropske unije. Uh, Prvi odstavek za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeto. Odstavek 26, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, poimensko glasovanje za. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 27 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 28 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 38, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj še celotna resolucija, glasujemo poimensko. Amali <clears throat> abgestimt? Ste vsi glasovali? Konč glasovanja? Sprejeto. Sedaj pa sedem resolucij o razmerah v Gazi, najprej resolucija petih skupin. Gospa De Kajzer želi besedo o ustnem predlogu spremembe. Gospa De Kajzer. Hvala, gospod predsedujoči. Zaradi prekinitve ognja v Gazi včeraj eh, smo spremenili s podporo drugih skupin nekoliko eh, formulacijo eh, in štirje predlogi sprememb bodo podani in če dovolite, bi podala že prvega in sicer na začetku odstavka A izraža eh, veliko zaskrbljenost in pozdravlja soglasje o prekinitvi eh, ognja in zahteva eh, polno izvajanje tega dogovora in pozdravlja prizadevanje eh, Egipta in drugih akterjev. To, to Ali želite, da vam preberem celotni odstavek? Hvala lepa, kolegica De Kajzer. Ima kdo ogovor k usnemu predlogu spremembe? Ne vidim. Kdo glasuje za, proti, zdržani? Torej tako sprejeto. Po drugi odstavki, prvi predlog spremembe za proti, vzdržani, sprejeto. Pet, prvotno besedilo, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedmi odstavek prvotnega besedila. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto prehajamo zdaj na predlog spremembe po četrtem stavku. Gospode Kajzer. Želela sem prebrati vse tri. Nova vodna izjava ob upoštevanju prekinitve ognja 21. novembra 2012. Drugi predlog ustne spremembe, ker je prišlo do eskalacije nasilja, ki je pripeljala do izgube življenj na mesto ongoing conflict in pa eh, četrt ti ustni predlog spremembe. To je v angleščini, resnično se upravičujem britanskim kolegom. In uh, zunani ministri in Hillary Clinton, zunanja, ameriška zunanja ministrica, ki sta najavila prekinitev ognja 21. novembra 2012. In ker je spričal prekinitve ognja, Izrael, Izrael prekinil eh, sovražnosti na kopnem in v zraku, vključno tudi z upadi na ozemlje. Konec zaklepaja. Medtem, ko eh, bodo vse palesti, palestinske skupine prekinile z nasilnimi dejanji proti Izraelu, vključno z obstreljevanjem in napadi na mejah, zaklepaj. To je stavek iz tiskovne konference. Hvala lepa. Si ste bili tako pozorni, tako da Predvidim, da ste razumeli, da je gospode Kajzer sedaj predstavlja tri ustne predloge, sprememb eno, ga zadeva štiri, potem uh, vodno izjavo A in potem, če proti tem trem ustnim predlogom sprememb nimate ugovora, bomo o vseh treh skupaj glasovali zdaj. Za, proti, zdržani. Torej je sprejeto. Prehajamo na celotno resolucijo. Za, proti, zdržani. Zdržani. Sprejeto. Zdaj prehajamo na poročilo Donžon. O izvajanju skupne varnostne in obramne politike. Ena, eh, odstavek 1, ustna sprememba 8 za, proti, zdržani, zavrnjen. 9 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 10 za proti, vzdržani, zavrnjen. 21. odstavek prvotno besedilo pomensko glasovanje glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Peti predlog spremembe za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 11 za. Proti. Zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 12 za, proti. Zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 13 za, proti. Zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 14 za, proti. Zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 15 za, proti. Zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 16 za, proti. Zdržani, zavrnjen šesti odstavek za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog so besedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog so nebe sednajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog so nebe osnajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51. odstavek, prvotno besedilo, poimensko glasovanje. Glasujemo. So vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 62. odstavek, prvotno besedilo je poimensko glasovanje. Glasujemo. So vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 19. predlog smo nebeza. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 20. predlog smo nebeza. Proti. Zdržani. Zavrnen. Predlog spremembe 21. Za. Proti. Zdržani. Zavrnen. Predlog spremembe 22. Za. Proti. Zdržani. Zavrnen. 101. Prvotno besedilo. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Prvi predlog spremembe za. Proti. Zdržani. Zavrnen. Predlog spremembe 23. Za. Proti. Zdržani. Zavrnen to drugi odstavek, prvotno besedilo, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tretji predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa celotna resolucija, poemensko glasujemo. Glasujemo zdaj. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sledi beročilo pasku o klauzuli o medsebojni obrambi in solidarnostni klauzuli EU, politična in operativna razsežnost. Glasovali bomo o četrtem odstavku v dveh delih, prvi del za, proti,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 stavek, drugi del za, proti, stržani, sprejeto. Drugi del za, proti, stržani, sprejeto. 18. stavek, prvotno besedilo, prvi del za, proti, stržani, sprejeto. Drugi del za, proti, stržani, sprejeto. Uvodna izjava F, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Celotna resolucija, poimensko glasovanje, glasujemo. To vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj glasujemo o poročilu gospoda Kelama o kibernetski varnosti in obrambi imamo le eno glasovanje o celotni resoluciji, imenujemo oziroma glasujemo poimensko, glasujemo zdaj. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa sledi poročilo gospoda Taranda vloga skupne varnostne in obramne politike v primeru podnebno pogojenih kriz in naravnih nesreč. Predlog sprememba 20 v teh delih prvi za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, 24 odstavek, prvi del. Drugi del pri 20 bomo preverili elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 24 odstavek o dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prav, bomo tudi preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. enaka večina zavrnjen. Torej, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, z več, enako večino kot prej zavrnjen. Zdaj pa celotna resolucija, glasujemo poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa poročilo gospe Jakon Sari poganja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU. Glasovali bomo o predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani. Zdržani, zavrnjen. 20 za, proti, zdržani, zavrnjen. 21 za, proti, zdržani, zavrnjen. Drugi odstavek po točki N, ustni predlog spremembe. Kdo ga bo podal? Gospa Jakonsari, poročevalka, izvolite. Mr. Chair, due to Gospod predsedujoči, zaradi nedavnih slabih novic iz eh, Kazahstana eh, predlagam eh, ustno spremembo in sicer, da so razmere glede človekovih pravic vse slabše in gre za ustni predlog, ki ga podpirajo številne skupine v parlamentu in sicer izraža veliko zaskrbljenost eh, zaradi zakonodaje, ki je bila sprejeta 20. Eh, septembra s strani eh, generalnega toživca Kazahstana. In, tu eh, eh, in sicer naj bi prepovedali več skupin kot eh, skrajnih skupin. To pa ne bi smel biti izgovor, da prepovedujejo svobodo izražanja. Hvala lepa. Kakšen ogovor? Ne. Potem glasujemo o tem ustnem predlogu za, proti, vzdržani sprejeto. 16. predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjen. Drugi predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. 17. za, proti, zdržani, zavrnjen. 18. za, proti, zdržani, zavrnjen. 24. za, proti, zdržani, zavrnjen. Drugi odstavek, točka, kot uh, po prvem uh, besedilu, po dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjen. 19. predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. Tretji predlog spremembe je bil umaknjen, 25. predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejeto, 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen, pet za, prav, preverjamo četrti predlog spremembe, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen, peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen, šest za, proti, vzdržani, zavrnjen, ena za, proti, zdržani, sprejeto, sedem za, proti, zdržani, zavrnjen. Zdaj pa uved, eh, uvodna izjava ena, prvotno besedilo za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava j, prvotno besedilo za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Prav bomo preverili, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Po uvodni zjavi L9 sprememba za. Proti. Zdržani. Zavrnjen zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Celotna resolucija kot spremenjena za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa sledi poročilo gospoda Ferreira o maljem in obrtnem ribolovu ter reformi skupne ribiške politike. Tretji odstavek prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 31. odstavek prva vrsta, originalno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretja ali neja tega odstavka v dveh delih, prvo besedilo, prvi, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo drugi del, 31. odstavek, tretja alineja, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 31. odstavek, četrta alineja, prvotno besedilo dveh delih prvih del za, proti, vzdržani, Bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 33 odstavek. Prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 38. odstavek, dveh delih, prvotno besedilo, treh delih prvotno besedilo, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji del, poimensko glasovanje, glasujemo. glasujemo o tretjem delu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 40. odstavek dveh delih, prvotno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava E, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, sržani, sprejeto drugi del za, proti, bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Uvodna izjava J v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o resoluciji kot celoti, poimensko glasujemo. ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj prehajamo na poročilo gospe Lövin, zunanja razsežnost skupne ribiške politike. Od 1 eh, do 8 eh, so bili umaknjeni ti predlogi sprememb, prehajamo na deveti predlog spremembe za. Proti. Zdržani. Zavrnjen prvotno besedilo, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili. Torej, drugi del prvega odstavka preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? S tem bomo zaključili glasovanje in je sprejeto. Drugi odstavek prvotnega besedila za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šesti odstavek v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejet drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Deveti odstavek v dveh delih prvotno besedilo prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto 19. deveti odstavek, preverjamo, torej drugi del tega odstavka, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 19. odstavek prvotnega besedila za proti, vzdržani, sprejeto 23. odstavek, protno besedilo za, proti, preverimo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 24. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto 23. odstavek, protno besedilo za, proti, preverimo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 24. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto 27 odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet, 28 odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 32 odstavek protnega besedila za, proti, vzdržani, sprejeto. 37. odstavek, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 50. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 53 odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 odstavek za, bomo preverili, torej preverjamo 53 odstavek, drugi del. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 55. odstavek za, proti, zdržani, sprejet. 58. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. 66. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet proti, zdržani, sprejet. 73. odstavek, za, proti, zdržani, sprejet. 77. odstavek, za, proti, zdržani, sprejet. 92. odstavek, dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. 78. odstavek za proti vzdržani zavrnjen. 80. odstavek za proti vzdržani zavrnjen. 94. odstavek in glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti, kot je bila spremenjena, glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Angenomen. Sprejeta. Prehajamo na glasovanje o predlogu resolucije v imenu odbora za ostane zadeve o volitvah v Evropski parlament leta 2014. Prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, bomo takoj preverili, glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prvotno besedilo, prvi odstavek, glasujemo poimensko. Pravzaprav je brezpredmeten. Torej, potem glasujemo v predlogu srednje pošiljke 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav, zaželite si, da preverimo. Prav, glasujemo o predlogu sprem številka 7. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprem 10. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali. konec glasovanja. Predlog so nebe zavrnjen. Predlog so nebe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog so nebe 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog so nebe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prelasujem B2 za, proti, sprejet, štiri. Prav, bomo preverili drugi predlog spremembe. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Četrti predlog spremembe za. Sprejet proti, še manj, torej tretji odstavek prvotnega besedila za, proti, zdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo o celotni resoluciji, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Čestitam vsem današnjim poročevalcem in se vsem zahvaljujem tudi za vso osredotočeno delo. Prehajamo na obrazložitve glasov. Zunächst der Bericht Grobarczyk, Frau Kollegin Pieti Kainen. Gospa Pieti Kainen. Frau Kollegin Pietikainen. Gospa Pietikainen, oporočilo Grobacik.